nasze posiedzenie tylko w... Gospe in gospodje, čaka nas še seja odbora. Tolmačenje je na voljo iz 18 jezikov. Zapisniki iz prejšnjih sej so na voljo. Zdaj pa nas čaka glasovanje. Najprej o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji in evropsko statistiko. Gre za poročilo gospe Ribeiro. Pristojni odbor je odbor IMKO. Ta program pravzaprav zajema pet predhodnih programov, med, dri, med drugim tudi program za prehrambeno verigo. Pri tem programu je bil naš odbor, pristojni odbor. Bi gospa Ribeiro želela besedo? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem, v senci, celotni ekipi, sekretarijatu. Mislim, da smo sprejeli dober sklop kompromisnih predlogov in upam, da bodo deležni obširne podpore. Hvala. Bendeš, prošel o vrozumljavo živstvo. Hvala lepa. prosim, pokažite malce razumevanja do mene, bom skušal biti čim hitrejši. 98 De Castro in Aguilera Garcia, kdo je za? Sprejet. Kompromis 9, glasujemo. Glasujemo o kompromisu 9. Konec glasovanja. Sprejet kompromis deset, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Prosim, da vdate svoj glas, konec glasovanja. Čakal sem še na enega od kolegov. 106. Kdo je za? 1, nič 6, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 107 za? Pro, sprejet. predlog 11. Kdo je za? Sprejet. 108 za, proti, zavrnjen. Predlog 111 za, proti, zavrnjen. Predlog 110 za, proti, zavrnjen. 112 za, proti, zavrnjen. 113 za, sprejet. 109 za, sprejet. 114 za sprejet, 115 za proti zavrnjen. Kompromis 11. Glasujemo elektronsko. Glasujte prosim, konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Gremo naprej. 119 za. Sprejet. Kompromis 12. Glasujemo elektronsko. Kompromis 12. Glasujte prosim, konec glasovanja. Sprejet. 14. Kdo je za? Sprejet. 124 za, sprejet. Kompromis 17. Glasujemo elektronsko. Kompromisni predlog 17. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujte, prosim. Glasujemo o kompromisu 18. konec glasovanja. Gremo naprej, kompromis 13. Glasujemo. Kompromis 13, glasovanje je zaključeno. Sprejet. 16, kdo je za sprejet? 129 za, proti zavrnjen. 130 za, proti zavrnjen. 17 za, sprejet. 131 za sprejet, 132 za sprejet, 133 za proti zavrnjen, 134 za sprejet, 135 za sprejet, 136 za proti zavrnjen, 137 za proti zavrnjen, 138 za proti zavrnjen, 18 za sprejet. 139 za, sprejet 19 za, sprejet 20 za, sprejet 140 za, proti zavrnjen 21 za, sprejet 141 za, proti zavrnjen 22 za, sprejet 142 za, proti zavrnjen. Kompromis 16. Glasujemo elektronsko konec glasovanja. Sprejet. 146 za. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 146. Zamekam. Konec glasovanja. 147 za, pro, 23 za sprejet, 148 za sprejet, 149 za sprejet, 150 za sprejet, 25 za sprejet, 26 za sprejet. Kompromis 14. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 152 za, sprejet. 153 za, sprejet. 28 za, sprejet. 154 za, sprejet. 155 za, sprejet. 156 za, sprejet. Kompromis 15, glasujemo elektronsko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. 158. Kdo je za? Sprejet. 159 za. Sprejet. 160 za. Sprejet. 30 za. Sprejet. 24 za. Sprejet. 31 za. Sprejet. 161 za. Proti. Zavrnjen. 162 za. Sprejet. 163 za, proti, zavrnjen. 164 za, proti, zavrnjen. 32 za, sprejet. 33 za, bomo preverili, glasujemo elektronsko o predlogu 32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. 33. Za. Proti. Zavrnjen oziroma ne bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 33. Konec glasovanja. Sprejet. 165 za, proti, zavrnjen. Kompromis 19. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 20. Glasujemo elektronsko. Kompromisni predlog 20. Konec glasovanja. Sprejet. 34, kdo je za? Sprejet. 35 za. Sprejet. 36 za. Proti zavrnjen. 37 za. Proti zavrnjen. Kompromis 1. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 41 za. Sprejet. 42 za proti, zavrnjen. 43 za, proti, zavrnjen. 44 za, sprejet. 1 za, sprejet. 45 za, proti, zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 45. Konec glasovanja. predlog 45, zdaj smo pri 46 za, proti zavrnjen. Kompromis 2. Glasujemo elektronsko. No Mislim, da o 41. predlogu gospoda Bude nismo glasovali. Mislim, da smo preskočili 42. Prav tako. Que le hemos votado. Bueno. Smo glasovali o obeh, ja, nisem opazila. Mikrofon, mikrofon. Mikrofon za predsednika. Popravko 41, prosim. Bomo ponovili glasovanje. 41, kdo je za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ja, o tem nismo preglasovali. Zdaj smo pri kompromisu 2. Glasujte, prosim. Kompromis 2, glasujemo elektronsko. Kompromis 2, glasujemo. Kompromis 2, glasujemo nad kompromisom 2. Glasujte, prosim, o kompromisu 2. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujemo elektronsko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 54. Kdo je za? Sprejet. 55 za. Sprejet. 56 za. Proti. Zavrnjen. 57 za. Proti. Zavrnjen. 58 za. Sprejet. 2 za. Sprejet. 59 za za, proti, zavrnjen. Kompromis štiri, glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. 63 za, proti, zavrnjen. 64 za, sprejet. 65 za, proti, zavrnjen. 3 za, sprejet. 66 za, sprejet za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 66. Zamekam. Konec glasovanja. Zavrnjen. 67. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Želite, da preverimo? Prav glasujemo elektronsko predlogu 67. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 5. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 70 za, proti, zavrnjen. 69 za, sprejet. 71 za, proti, zavrnjen. 72 za, sprejet. 73 za, proti, zavrnjen. 5 za, sprejet. 74 za, proti, zavrnjen. 75 za, proti, zavrnjen. 76 za, proti, zavrnjen. Kompromis šest. Glasujemo elektronsko. Za me kam glasovali. Konec glasovanja. Sprejet, gremo naprej na kompromis sedem. Glasujemo elektronsko o kompromisu sedem. Konec glasovanja. Sprejet. 84 za, sprejet. 85 za, sprejet. 7 za, sprejet. Aha, okay, je povinčbi, tak bo, bo je prijet... Oziroma o sedmem ne bi smeli glasovati, ker je bil kompromis šest sprejet. Gremo naprej na 86 za, proti, zavrnjen. 87 za, proti, zavrnjen. 88 za, sprejet. 89 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte prosim o predlogu 89. Konec glasovanja. Zavrnjen. 90 za. Zavrnjen. 91 za, proti, zavrnjen. 92 za, zavrnjen. 8 za sprejet, 93 za sprejet. Kompromis 8. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 95 za, proti, zavrnjen. 96 za, zavrnjen. 97 za sprejet. Ampak dajmo raje preveriti, glasujemo elektronsko v predlogu 97. Konec glasovanja. Glasujemo o 97. Predlog 97, konec glasovanja, sprejet. Zdaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Zamekam. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitke. Besedo predajam poročevalki. Gospa Ribeiro. Dobro, gospod predsednik, kar školega, škola noč. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dolg večer je za nami, ampak vseeno bi z vami rada delila eno zanimivost. ELS ima glasovalni seznam, ki so ga vsi spoštovali. Mislim, da je res na ključje, da so se vsi dosledno držali glasovalnega seznama ELS. Kljub temu, hvala vsem. Pa vse to zasluga, pani. Ja, gospa poročevalka, to je zato, ker je bilo vaše mnenje tako dobro. Prisrčno vam čestitam kot poročevalki. Hvala tudi sekretarjatu. Zdaj pa gremo na peto točko na dnevnem redu, postitev premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Gospa Müller je poročevalka, pristojni odbor je odbor Tran, Agri pa pripravlja mnenje na to temo. Besedo pa predajam poročevalki. Gospod predsednik, hvala. Evropski parlament je v resoluciji z dne 8. 8. februarja 2018 pozval komisijo naj opravi oceno ureditve poletnega časa. Po leti 2018 je bilo organizirano javno posvetovanje, v katerem se je pokazala velika podpora državljanov odpravi premikanje ure dvakrat na leto. In predlog komisije z dne 12. septembra 2018 je bil, da bi opustili premikanje ure in jaz to podpiram. To ima več posledic v zvezi z zdravjem živali, bioritmom pa tudi zdravjem eh, državljanov. Če dvakrat na leto spreminjamo čas, to vodi v različne posledice, zato predlagam naslednje. Želimo, da bi, skupni, da bi skupni trg deloval še naprej, zato moramo biti usklajeni. Različni časovni pasovi bi imeli posledice na različne sektorje in državljane. Ko je bila prejšnja direktiva sprejeta, je imela EU le 15 držav članic. Države članice pa morajo imeti dovolj časa, da se uskladijo in pripravijo. Zato predlagam, da bi začetek veljave bil šele leta 2020. Še ena poenostavitev bi bila, če bi se države članice uskladile. Tiste, ki so že zdaj razdeljene po skupinah sosednjih držav, naprimer srednjeevropski čas plus ena, plus dve in plus tri tudi ta status bi lahko ohranili. Če bi uvedli poletni čas za vse leto, bi to pomenilo spremembo časovnega pasu. Zato predlagam, da bi raje namesto tega sprejeli zimski čas kot enotni čas. Poročilo oziroma mnenje je relativno kratko, zdaj pa se že veselim razprave s poročevalci v senci. Hvala gospod jar je poročevalec v senci izvolite minuto in pol hvala lepa poročevalka strinjamo se z vami prosim le da še kdaj sedemo skupaj in da pogledamo kaj počnejo drugi odbori obravnavati pa moramo dve vprašanji od kdaj je realistično da odpravimo premikanje ure. Mnenja so različna, nekateri pravijo 2020, drugi 2021, 2022. Mislim, da bomo tukaj našli kompromis. In drugič, meni je bistveno, da odpravimo premikanje ure. Morda bi lahko državam članicam prepustili izbiro, ali bodo obdržale poletni čas ali zimski čas. Mislim, da bi to lahko bil vir spora, ki bi vodil do tega, da na koncu sploh ne bi odpravili premikanja časa. No, seveda, mislim, da smo vsi razumni, kompromis je mogoč in pogledati si moramo, kako bodo odločili pristojni odbori. Hvala. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя. Хвала лепа, господ председник. Рад би вам najprej zaželel srečno novo leto, želim vam veliko uspeha, vsem vam, tudi svojim asistentom in tolmačem. Glede premikanja ure. To je zelo pomembno vprašanje za naš odbor, zato ker še kako vpliva na državljane. Predvsem pa to vpliva na tiste, ki jih mi zastopamo v tem odboru, na kmete, na vse rejce, na kmete in ostale, to še kako vpliva kaj je potem, naprimer, za vplivom na živali, ki seveda ne poznajo te naše umetne vzpostavitve ure, živali se ravnajo samo po svoji biološki uri. Pred nekaj časa sem se posvetoval s predstavniki vseh sektorjev v Bolgariji in vsi so bili enotni. Pravijo, da bi morali upustiti premikanje ure z, na poletni oziroma zimski čas. Pravijo tudi, da da naprimer krave zaradi premikanja ure prav tako trpijo, zmanjša se naprimer količina proizvedenega mleka pri njih. Zato bi komisijo prosil, da zaustavi delo na tej direktivi, zadeva pa bi po mojem mnenju mora začeti veljati z letom 2020, upam, da nam bo uspelo najti skupen pristop. Hvala lepa, gospod Nikolson. Thank you. Hvala, gospod predsednik. V zanimivem položaju sem se znašel. Meni se zdi vse skupaj izguba časa, namreč sam nasprotujem tem premikanjem. Letni časi se menjajo, uro spreminjamo že zadnjih 50 let, vedno več pa se poraja dvomov v premikanje ure. Mislim, da se je pri tem predlogu pojavila naglica, zato ker želi komisija sprejeti predlog znotraj svoje predvidene časovnice. Mislim, da močno pretiravajo, ko gre za vplive na kmetijski sektor. Slišal sem prej tudi nekaj o proizvodni mleka in tako naprej. Koliko mleka naše krave proizvedejo, je seveda odvisno tudi od tega, v katerem delu Evrope živijo. Vse je odvisno od podnebja in tako naprej. Ampak pogledajte si ZDA. ZDA imajo en sam časovni pas. Zdaj, če bomo premikali uro malo tu, malo tam, se mi zdi, da bomo ustvarili povsem noro situacijo. Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri. Jutri nas čaka zelo zanimiv dan v spodnjem domu britanskega parlamenta glede Brexita. Moj dober prijatelj Flanagan stanuje uro in pol vožnje stran od mene in obstaja verjetnost, da bo on živel v drugem časovnem pasu. Kakšna popolna traparija. Mislim, da je celotna zadeva popolnoma bedasta. Veliko stvari je v Evropi, ki bi jih lahko popravili, marsikaj drugega ne deluje. Vem, da sem sekretarjat v tem odboru večkrat spravljal obživce v vseh teh letih, kar sem tu, zato ker ne maram glasovanja ob ponedeljkih. Veliko časa traja, da pripotujem od tam, kjer prihajam. Ampak, kadarkoli se vrnem domov, pridobim eno uro, kar je dobro nisem zdaj siten in drobnjakarski, ampak. Zuldike ima že dolgo zgodovino in resnično upam, da bo svet to celotno zadevo zabrisal ven. Užival sem v tej razpravi, veselil sem se je, ampak upam, da bo bolj modr svet uspel razrešiti to težavo, glede na to, koliko drugih resnejših težav imamo v Evropi. Vyvolani pan posel Flanagan, prosim, glas. No, menili ste gospoda Flanagana, izvolite. Zdi se mi, da je to kot nek seznam, ko nekdo pač nekaj vrsti na, sez, na ta seznam in potem to obkljuka. Zdi se mi, da komisija pač želi nekaj doseči, ne glede na to, da je to zelo nerelevantno za številne. Jaz sem številnimi govoril o tej temi. To je del ritma našega življenja. Na to smo navajeni. Zanimivo mi je, ko premaknemo uro, to je nekaj zabavnega in to obogati moje življenje. Nekoč sem živel v Andaluziji štiri mesece. Mislim, da na njih to ne bo posebej vplivalo. Ampak, če človek živi na jugu Irske, to nam ne bo koristilo. Ne vem, zakaj se lotevamo tega. Kaj se bo zgodilo, če bomo na Irskem med Strbenom in Liffordom imeli dva časovna pasova. No, mislim, da se ljudje prepirajo že o dovolj drugih stvarih. Ne potrebujemo še tega. Hvala, gospod Gilera. Hvala, gospod predsednik. Ja, poglejmo. Glede na to, kakšne težave imamo, tole res ni eden od večjih problemov v Evropski uniji. Enako velja tudi za naš odbor. Mislim, da to ni najbolj pomemben problem. No, vse zadnje, to ni resen problem. Mislim, da je komisija ustvarila pač politično priložnost, v okviru katere lahko pa tudi izkoristi to vprašanje. Morda je želela pritegniti tudi pozornost večjega števila prebivalcev. Pri nas v Španiji se niti tako zelo ne ukvarjajo s tem vprašanjem. Nismo povsem prepričani, ali bi želeli odpraviti premikanje ure. Pri nas včasih niti ni razlike med poletjem in zimo, prav kakšnih velečih razlik ni. Tako da se mi zdi, da smo pravzaprav padli v past. Ne glede na to, kar se bo zgodilo, se mi zdi sicer smiselno odpraviti premikanje ure, ampak ne vem, ali je res naš odbor primeren za to, da odloča o tem, ali je bolj primeren zimski ali poletni čas. Sama se zagotovo ne čutim pristojno in sposobno odločati o tem. Naj svet sprejme odločitev s tem v zvezi po bolj poglobljeni razpravi. Eh, Pristojni odbor je odbor za promet. Mi pa bomo podali samo mnenje. Gospod Agnew. Hvala, predsednik. V prejšnjem nastopu sem omenil pristojnosti pred komisarjem. Komisar se na to ni odzval. Zanima me, ali ima Evropska unija pristojnosti na področju premikanja časa. Če da, kje? Pa še nekaj. Sem kmet. Ko sem bil pastir, mi je bilo všeč, da smo premaknili kazalce nazaj konec oktobra, zato ker, so, ker je to pomenilo, da sem imel še nekaj svetlobe, ko sem hranil ovce, ko sem celo te periodnine, sem imel drugačno mnenje. Šlo je za izbiro, ali bo zadeva motila nam ali periodnini. Najprej smo poskusili z postopnimi spremembami, ampak to prednini še vedno ni bilo všeč proizvodnja je trpela, zato ker smo spremenili svetlobo in tako naprej. Na koncu smo se odločili, da bomo pač mutili sebe tako rekoč in smo opustili prednino pri miru glede časov hranjenja. To sta dva pogleda dveh industrij. Hvala, Kaputo. Diamente. Hvala, gospod predsednik. Razprava se res kar malce širi. Zagotovo imamo kaj bolj pomembnejšega za reševati kot to vprašanje, pa ker je že na dnevnem redu, se bomo tudi o tem pogovorili. Sproženo je bilo posvetovanje s tem v zvezi. Številni evropski državljani so se vključili v to posvetovanje. 84 odstotkov teh, ki so sodelovali v teh posvetovanjih, pa meni, da naj ne bi več premikali ure. Namreč tudi znanstvene študije ne potrjujejo kakršnih koli prednosti pri premikanju ure. Nekateri so v preteklosti izpostavljali predvsem gospodarske prednosti v smislu, da bomo veliko privrčevali na energiji, zato ker bomo premikali uro, ampak tudi te napovedi se niso izkazale za točne. Na evropski ravni je bilo opravljeno posvetovanje s tem v zvezi, kaj se bo dogajalo naprej, ne vem. Zdi se mi, da je komisija želela bolj sprožiti ta ukrep, zato da bi dala vtis, da počne nekaj pomembnega, ampak zdi se mi, da tu res ni moč opraviti kakšne bolj obsežne ali širše razprave. Dziękuję bardzo. Kjodi? Gospod Tarabela, kaj reči v zvezi s tem? Vem, da smo imeli javno posvetovanje. komisija bi lahko to javno posvetovanje izvedla tudi pri kakšnih drugih zadevah, ne za te neumnosti. Ampak strinjam se z gospodom Kaputom. 4 milijone ljudi je odgovarjalo na to javno posvetovanje. Tri četrtine so bili Nemci. No, Nemci so se mobilizirani, super, kajti vlada jih je o tem obvestila. Ampak kaj pa kolegi na jugu, naprimer v Napolju, Andaluziji, ali v Algarvi. Treba je mobilizirati ljudi, zato da bodo zagovarjali to, da ohranimo premikanje ure. Sam sem zato, da se to ohrani. Zakaj? Kaj ti? To nam ponuja prednosti poleti, ko ljudje pridejo poleti domov, naprimer tudi iz eh, turističnih razlogov, kajti jug Evrope živi od turizma. Dobro je, da imamo sončno svetlobo do desetih ali še dlje, v Španiji naprimer. To je torej prednost. Tisti, ki delajo v tem sektorju, naprimer, ki delajo do 8, pridejo domov, nekaj pojedo in uživajo v zadnjih urah sonca. To je dobro tudi za vitamin D. Zdaj pa kmetijstvo. Zakaj bi se vrnili nazaj na zimski čas? Jaz sem na višini 50. Tam imamo pol mraka. In če začnemo prehitro, še ni dovolj svetlobe. Še nekaj. Z vidika kmetijstva ni prav, če pravimo, da živali nimajo biološke ure. Če želimo imeti kakovostno življenje, je treba krave hraniti enkrat ob enajstih. krave dajo več mleka. In vprašanje je, ali jih to moti. Ne. Če bi želeli, da jih to ne bo motilo, torej bi morali postopoma uvajati spremembe. Mislim, da temu dajemo preveč pozornosti. Manjšina se je odločila, da se mobilizira pred večino, na katere to premikanje časa nima vpliva. Trenutna situacija je takšna, da obstaja harmonizacija po vsej Evropi. Na Kanarskih otokih je čas drugačen kot na kontinentu, to je jasno, ker so oni pač bolj zahodno. Situacija je harmonizirana. Jutri ali v prihodnosti pa bo komisija poskrbela za kaos. To bo vodilo do veliko problemov tudi v čezmejnem prometu. vsako leto imam jaz doma, dvakrat na leto na televiziji, zato ker sem edini, ki želim, da bi ohranili premikanje časa. Upam, da bo poročeval, ki všeč moje stališče. Hvala, gospod Hojzling. Razprava je tako stara kot premikanje časa. Vedeti moramo, zakaj je bilo to uvedeno. Ne zato, da bi ljudje sedeli na soncu zvečer, poleti, ampak zato, da bi privrčevali za energijo. To je bil glavni razlog po prvi naftni krizi. To se ni izpolnilo. Zato je utemeljitev slaba. Komisija je zastavila vprašanje, ali so ljudje za premikanje časa ali proti. Večina je bila proti. Vprašanje pa je, kaj storiti potem? V Nemčiji je vprašanje, ali želimo poletni čas ali zimski čas. Ljudje si želijo, naprimer, poletni čas, ampak če bo po zimi, ko imajo pol desetih svetlo, no, to, to tudi ni lepo. To je tema, kjer ne bomo nikoli prišli do konca. Zato bi bilo bolje, da zadeve pustimo kot trenutno so. Vsak se lahko ob določenih dneh razburja, tako je tudi prav. Ampak preprečiti moramo, da bomo na koncu imeli 27 različnih časovnih pasov. To bi res bil korak nazaj. Bolje je, da zadeve tečejo naprej tako kot zdaj. Če bodo krave dale malce manj mleka, to ne bo nič slavega za evropski trg. S tem lahko tudi živimo. Hvala, Dorfman, hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem za to, da ne premaknemo ure, oziroma da ohranimo premikanje ure. Predlog komisije ni najboljši. Tam je navedeno, da naj bi vsaka država članica sama odločila o svojem časovnem pasu. Danes sem prišel sem štiri države članice sem prevozil danes. Če si bo vsaka država članica sama izbrala svoj časovni pas, potem se lahko zgodi, da bo Avstrija v nekem pasu, Nemčija in Francija pa v drugem in to je popolna neumnost. S tem bomo razdrobili tudi skupni trg. Zato podpiram kolegico Müllerjevo, namreč, preden se lotimo, tega vprašanja, se morajo države članice dogovoriti o skupinah časovnih pasov, tako je bilo do zdaj. In to potrebujemo tudi v prihodnosti, kajti drugače bo vse skupaj nesmiselno. Kolegica Müller, pa vabim, da si še enkrat vse skupaj pogleda, kajti mislim, da predloga spremem 4 in 5 nista združljiva. V štiri pravite, da želite imeti zimski čas, v, polet, v petem predlogu spremembe pa želite Greenwich 1 plus 2 plus ali 3 plus. No, letos je, oziroma trenutno je situacija drugačna. Mislim, da vse to razpravo ne bi spuščali. Hvala. Dela je. Hvala. No, ta razprava mi je res zanimiva. Premikanje ure ne vpliva na vse, jaz sem med njimi. Ampak, če bi ustavili ta čas in če bi s tem zagotovili več kompleksnosti kot rešitev, to ne bi bilo dobro. Ampak, Javno posvetovanje je pomembno, ne moremo kar tako postaviti rezultatov na stran, če nam niso posebej všeč. To je resna razprava tudi pri nas. Mislim, da bomo zadeve morda zapletli na mesto, poenostavili. Mislim, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi znanstvenega vidika sprememba bila potrebna. Hvala, gospa Magenes. Predsednik, uro sem že izgubila danes, zato vem, da ste morda nekateri zmedeni v zvezi s tem. Glede kmetijstva in podeželja, slišati želim več dokazov glede vpliva, kaj te ljudje so za ali proti, čisto z osebnega vidika. Ampak če bomo s tem nadaljevali, bo prišlo do dodatnih delitev. V redu, javno posvetovanje je bilo zato, da bi odpravili to prakso, ampak če bi to izvedli, mislim, da bi bilo veliko odzivov in odzivi bi bili negativni. Jim Nicholson ima prav. Jaz sem že pred meseci upozorila tako kot on. Namreč, če in ko bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, bo zelo čudno, da bi Severna Irska bila v drugem časovnem pasu. Mislim, da moramo upoštevati vse vidike. Torej. Hvala lepa. Zdaj pa, gospod poročeval, kaj izvolite. Hvala, gospod predsednik. Se mi je zdelo, da bo to vroča tema, da bo tukaj veliko različnih mnen, no, kaj drugega ni bilo za pričakovati, ampak mislim, da bi vseeno morali oddati mnenje kot odbor za kmetijstvo. Mi nismo pristojni odbor. Odbor za promet se konkretno ukvarja z posledicami za skupni trg in strinjam se z gospodom Dorfmanom. GMT plus 3 ne drži, to je poletni čas, to bomo popravili. In želimo si, da bi prišlo do uskladitve, seveda države članice se morajo prav tako uskladiti, jaz pa mislim, da bi bilo dobro, če bi odpravili premikanje ure spomladi in jeseni. vseeno pa bi lahko našli rešitev v tej smeri z državami članicami, seveda vse skupaj bi lahko bilo prilagojeno našemu srednjeevropskemu času, to bi bila najboljša pot. Veliko je argumentov za, argumentov za in proti. Zdaj ni treba, da odločamo o tem, ali bi imeli poletni čas ali zimski čas. Komisija je podala predlog, mi pa moramo pripraviti mnenje v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 18. januar. Trindvajset januarja se bomo spet sestali. Štiriindvajset in devetindvajset. S tem je dnevni red za danes zaključen. Hvala, hvala tolmačem, lep večer vam želim. Hvala poročevalki, seja je zaključena.